ponovno otvarjam zasedanje. Imam več sporočil, preden bomo začeli. Od sveta sem dobila stališče v prvi obravnavi v zvezi z izjavo in stališčem komisije. Naslov bo naveden v zapisniku tega zasedanja. Trimesečno obdobje, v katerem mora parlament podati svoje stališče, bo začel teči jutri 21. maja 2010. Drugič, zapisnik včerajšnjega zasedanja in